Še kolegi. Dragi kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta. La séance est reprise. Nadaljujemo sejo. Naj potrdim, da bo gospa Georgijeva prišla jutri zjutraj na sejo našega odbora ob 11. Predstavila bo svežen, o katerem bodo govorili tudi komisari na kolegiju. Ta svežen bodo tudi potrdili, gre pa za ukrepe, ki naj bi jih vodili na področju priseljevanja. Kar zadeva dnevni red, naj povem, da bomo po glasovanju o poročilu 8 glasovali o 8a Gre za poročilo gospe Gardije Zaval o spremenjenem predlogu proračuna številka 6 za leto 2015. Mi pa nadaljujemo s predlogi sprememb in sicer tam, kjer smo včeraj zaključili, smo pri predlogih, ki se nanašajo na razdelek 4. Najprej dva svežnja, dva bloka, ki sta kompromisna. Prvi podblok Restore DB. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži glasovanja? kot kaže ne. Ta kompromis za prvi podblok je sprejet. Drugi kompromisni blok, kdo je za? Kdo je proti? Se kdo zdrži glasovanja? Tudi drugi blok je sprejet. Sedaj gremo na ločena glasovanja, kar nekaj predlogov imamo. Nič ena, nič tri, nič dva proračunska vrstica predloga GUE 7257 in BOČ 4392, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Oba sta zavrnjena. EFDD 7983, kdo je za? Proti? vzdržani. Predlog je zavrnjen. Postavka nič ena nič tri nič šest EFDD 7984. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Ta predlog je zavrnjen. Sedaj smo pri predlogu BUT 4415. Kdo je za? proti. Vzdržani. Zavrnjen. Nič pet, nič pet, nič štiri, nič dva. Budget štiri, štiri, ena, štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Ista vrstica, predlog EFDD 7978, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 19, nič 3, nič 1, nič 1, budžet 4, 4, 7, 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Predlog je zavrnjen. Vrstica 19, nič 3, nič 1, nič 2, dva predloga, budžet 4, 4, 7, 2 in 4, 4, 7, 3. Kdo je za? Proti vzdržani. Predloga sta zavrnjena. Vrstica 19 nič 4 nič 1 nič 3, dva predloga, budžet 4474 in 4475, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjena. Vrstica 19 nič 4 nič 1 nič 5, budžet 4478, kdo je za? Proti. Vzdržani. Predlog je zavrnjen. Vrstica 19, nič 1, nič 6, budžet 4479. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 19, nič 3, nič 1, nič 7 in S10, 4000, predlog budžet 4, 3, nič 8, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Vrstica 19 nič 1 nič 7, predlog je SDD 798 nič, kdo je za? Proti, vzdržani, predlog je zavrnjen. 19 nič 4 nič 1, budžet 4484, kdo je za? Proti, vzdržani, predlog je zavrnjen vrstica 19 nič 6 nič 1, budget 4 3 2 9, kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog je zavrnjen. Vrstica 21 nič 2 nič 4, GUE 7 3 2 4, kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog je zavrnjen vrstica 21 nič 2 nič 5, ENF 8126, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Vrstica 21 nič 6 nič 2, ENF 8128, kdo je za? Proti, vzdržani, predlog je zavrnjen vrstica 22.02.03.01, predlog EFTD 7976. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica 22.02.03.02, EFDD 7977. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen vrstica 22, nič 4, nič 1, nič 4, budget 4, 5, 8, 4, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Vrstica 19, nič 2, nič 1, budget 4, 4, 6, 9, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Ista vrstica, budget 4, nič 5, 6, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 19, nič 2, nič 2, budget 4, 4, 8, 1, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 19, nič 3, nič 1, nič 6, alde 8, nič 6, 4 in budget 4, 2, 2, 4, kdo je za? Proti. proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Ste vstavili svoje glasovalne kartice, prosim, da glasujete. konec glasovanja. Sprejeto 16 za, 14 proti, 2 vzdržana glasova. Vrstica 19, nič 4, nič 1, nič 7. Budget 4, nič 5, 2, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Ista vrstica, budget 4072, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 19.0402, budget 4.055, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 19.0401, budget 4.484, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 19.0402. 19 nič 5 nič 1, budžet 4 nič 4 7, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Prtica 20 nič 2 nič 1, budžet 4 nič 6 5, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica 21 nič 2 nič 1 trije predlogi sprememb, SAM 6022, GUE 7323, budžet 4486. Kdo je za? Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Hello. Ça marche? Deluje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 glasov proti, 14 glasov za, 2 vzdržana glasova. Vrstica 21, nič 2, nič 2, budžet 40, 45, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica 21, nič 2, nič 3, budžet 40, 4, 4, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Vrstica 21, nič 2, nič 4. Prvi predlog DV5705. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog budžet 4230 Rübih je identičen in je zajet, torej budžet 4046 za, proti, vzdržani. Predlog je zavrnjen. Vrstica 21 nižva nič 5, 9, 5, 7 nič 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Budget 4637, ta je že zajet v prejšnjem. Budget 4043, kdo je za? Proti? vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 21, nič 2, nič 7, nič 3. Kar nekaj predlogov. 9, 5, 7, 10. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Budget 4, 2, 3, 1. Ta je zajet. V prejšnjem Alde 8, nič 8, 4 in budget 4, nič 3, 6. 2, 5 identična predloga, ti dva sta prav tako zajeta v prvem, budžet 4113. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Mislim, da je zavrnjen. Želite, da preverimo? Ne? Dobro, vrstica 21 nič 2 nič 7 nič 5. 9 5 7 12. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Vrstica 21.05.104, baži 4.1.4.5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 21.04.01, baži 4.04.8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Predlog je zavrnjen. Vrstica 21.05.01. Kdo je za? Proti proti, vzdržani. Predlog je zavrnjen. Vrstica 22 nič 2 nič 3 nič 1, budžet 4 nič 5 8, kdo je za? Proti. Ozdržani. Kar nekaj vas ni dvignilo rok, tako da bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Škita. Konec glasovanja. Zavrnjen. Ampak res vas prosim, da dvigujete roke. Vrstica 22.4.1.1.4.5.4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 22.04.1.3, budžet 4.2.6.1. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 22.04.2.2. Alde 8.08.2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Enako velja za budžet 4297. Glasujemo o budžet 4264. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 2204-203, Alde 8073. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Budget 4298 je identičen in zajet v prejšnjem. Vrstica 23.0.0.6.0.1, budget 4.1.4.4, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Vrstica 23.0.2.1, DV5.7.1.9, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. SD7140 je identičen, sprejet, ker je zajet, AFET 5121. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. S tem smo zaključili z predlogi sprememb pri razdelku 4.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 Bien. Dobro. Do tehnične spremembe je prišlo pri seznamu, ki ste ga dobili. Nov glasovalni seznam vam bodo porazdelili. Gospod sporočevalec bo potrdil, da gre zgolj za tehnično spremembo in ne vsebinsko spremembo. Gre pa za plačila bi za glasovalni seznam o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih. Imate vsi ta dokument? Par conséquent, je vais pouvoir euh, le mettre au... Lahko torej glasujemo. Ima kdo kakršen koli komentar? Ne? Glasujemo, kdo je za. Kdo je proti? vzdržani. Ta seznam je potrjen. Prehajamo na ostale razdelke. Besedo dobi poročevalec gospod Depre. Euh, euh, Zelo na kratko. Gospod predsednik, ko ste me zadolžili za ostale razdelke, nisem vedel, da bo to tako strastna avantura, kot sem jo imel priložnost doživeti. Najprej hvala lepa vsem ostalim političnim skupinam. Hvala lepa za sodelovanje pri pripravi proračuna za parlament. Naj vas spomnim, da smo se pred poletjem uspeli dogovoriti, tudi na plenarnem zasedanju smo to potrdili. Evropski parlament naj bi imel povečan proračun za 1,6 odstotkov, 15 milijonov za izredne izdatke, zlasti ko gre za varnost zgradb in kibernetsko varnost. Novi dogodki so se pripetili tudi zaradi vzpostavitve nove politične skupine. Trije predlogi sprememb so bili vloženi, dva imata znaten vpliv na proračun, 3 milijone zaradi vzpostavitve nove politične skupine, smo morali pripraviti in 3,5 milijona evrov za pogodbe za sodelovanje s posamezniki, ki bodo delali v okviru te skupine. Skratka, 6,7 milijonov evrov več smo morali pripraviti. O tem smo se odločili in ta znesek smo uspeli nadomestiti, tako da je proračun, ki ga imate pred seboj, tak kot tisti, ki ste ga prejeli pred poletjem. 1,6 odstotkov več sredstev imamo na voljo za običajne izdatke, 15 milijonov imamo na voljo za izredne izdatke, tako da hvala lepo vsem skupinam za sodelovanje. Čeprav ta kompromis ne odraža tistega, kar bi si sam želel. Glede ostalih razdelkov sem globalno zadeve že predstavil. Dve izjemi sem naredil, predlagam, da se vrnejo sredstva, ki jih je predlagala komisija z dvema izjemama. Prva izjema sodiš sodišče. Mislim, da bi moralo sodišče imeti na voljo več sredstev, glede na to, da ima sedaj več sodnikov. Večje število sodnikov seveda seboj potegne tudi več upravnega dela. Potrebujemo več administrativnih zmogljivosti, zato predlagam, da potrdimo predlog, ki ga je podalo sodišče, sam cenim sodišče, mislim, da je predlog za povečanje sredstev upravičeno. Druga predlagana sprememba, vem, da nismo soglasni glede tega, daleč od tega smo, gre pa za Evropsko službo za zonanje delovanje. Naj še enkrat ponovim, kaj sem predlagal. Sam bi zagovarjal ta predlog, tudi če bi bil edini, ki ga podpira. Glede službe za zunanje delovanje je bil prvotni predlog komisije tak, da naj bi se sredstva povečala za 5,1 odstotka. Svet je predlagal povečanje za 3,79 odstotka. Sam sem opravil vse analize s tem v zvezi, analiziral sem vse predloge za dodatna sredstva in prišel sem do zaključka, do kompromisa, ki vam ga tudi predlagam, da ukrepamo na naslednji način. Kot prvo, kar zadeva varnost, prenos podatkov, kibernetsko varnost, kodiranje, predlagam, da potrdimo zahtevana sredstva strani komisije. Kar zadeva druge postavke, naprimer, Vemo, da obstajajo precejšnje razlike v oceni med svetom in komisijo, zato sem se odločil, da bom izbral povprečje. Za 4,6 odstotka se bo povprečno povečal znesek. Že prej sem povedal, da želi komisija povečanje za 5,1 odstotka, svet za 3,79 odstotka, moj predlog je 4,6 odstotka služba za zunanje delovanje bo imela več sredstev in sicer za 4,6 odstotkov. Zakaj sem predlagal ta kompromis? Še posebej, ko gre za zgradbe in tako naprej. Ugotavljam, da pri postavki za zgradbe in povezane stroške v zadnjih dveh letih ugotavljamo, da smo potrebovali za 70 milijonov več sredstev. Stroški za zgradbe so se praktično podvojili v zadnjih treh letih. Sam nisem prepričan, da bi v trenutnih okoliščinah naložbena, gradbena politika morala biti absolutna prednostna naloga Unije. Zato potrjujem, in to je tudi eden od razlogov, zakaj to potrjujem, da je kompromisni predlog, ki sem ga sam predstavil, dober. Nikogar ne kaznujem, predlagam, da se za 4,1 odstotke povečajo sredstva v nekaterih primerjih nisem v celoti upošteval predloga komisije, ker se mi zdi zlasti v tem sektorju povečanje sredstev neupravičeno in tudi neprimerno. Še en predlog je predmet spora, gre za rezervo. Tega nisem vključil v kompromis, predlagam, da se to obravnava ločeno. Sredstva ki se zahteva za službo za zunanje delovanje, to podpira komisija, zato da se odpre delegacija v Iranu, dajmo v rezervo. Ta sredstva sicer so v, v proračunski postavki, sam nisem naklonjen temu, da bi odpirali delegacijo v Iranu. Kadar imamo pravka z diktaturo in kolikor vem, Iran ni neka velika demokracija obstajajo razlogi, zakaj smo lahko nekoliko bolj oklevajoči oziroma bolj previdni, kot kadar imamo opravka s potrjeno demokracijo. Zato predlagam naslednji pogoj, zato da se ta sredstva dajo v rezervo. Mislim, da je to upravičen pogoj. Iran mora spoštovati obveze, ki jih je sprejel julija, ko je bil podpisan sporazum strani vseh pogodbenih strank. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je tista, ki mora ugotoviti, da je Iran prekinil z vsakršnim delovanjem na področju vojaške jedrske energije. Pri tem je treba seveda upoštevati vse, kar je bilo zapisano v sporazumu in zadeve naj bi se preverjale v letu 2016. Sam predlagam, da od iranskih organov zahtevamo, da spoštujejo to odločitev sam lahko podprem predlog, da se odpre delegacija v Iranu, ne želim pa si, da bi mi odpirali delegacijo v Iranu v obdobju, ko bi naprimer IAEA e ugotovila, da Iran ne spoštuje obveznosti iz jedrskega sporozuma. Pritisniti moramo na iranske organe, zato da spoštujejo sporozum, ki so ga podpisale. Toliko za uvod, gospod predsednik. Hvala lepa vsem političnim skupinam za sodelovanje. Hvala lepa še posebej splošnemu poročevalcu za ostale razdelke. Sodelovanje je bilo skoraj da popolno. Hvala lepa tudi vsem sodelavcem, še posebej sekretarjatu odbora za proračun. Hvala za izjemno delo, ki ste ga upravili. Hvala lepa tudi sodelovalcem, sodelavcem znotraj skupine, pa tudi asistentom. Hvala lepa še enkrat in že pričakujem vašo sodbo. Euh, Hvala lepa. Hvala lepa vsem, ki so vam pomagali pri tem delu. In torej res pozdravljam to delo in pa vsa prizadevanja. Ravno po vaši zaslugi smo sedaj nadomestili. Mm ta dodatna sredstva, torej tudi to, kar smo sedaj dodali zaradi vzpostavitve nove skupine. In potem še dodatek eh, sredstev za pogodbe na plačilo v skupini. Pa še nekaj bi povedal svojega osebnega zornega kota. Na področju proračuna je vredostojnost parlamenta zelo odvisna od tega, kakšen zgled dajemo in pa kako uh, rigorozni smo sami kako deluje parlament. In tukaj ima ravno odbor za proračun zelo ključno vlogo. Tukaj mislim, da bi bilo pametno še enkrat podariti takšno usmeritev. Naredili ste vse, kar je bilo mogoče storiti, dosegli ste kompromis in se zavedam tega, da ste morali včasih tudi popustiti in tako doseči takšen kompromis. Zdaj pa gremo kar na glasovanje. Gospod Rubik želi besedo. Prosim, imate besedo. Eh, Hvala lepa za dobro sodelovanje. Mislim, da smo našli dober kompromis. Ostali smo pod 20 odstotkov pri petem razdelku. To zadnjič ni bilo tako enostavno, sedaj smo znatno ostali potem, torej smo zelo vačni, zato se mi zdi to zelo pomembno. Pa še okrepili smo demokracijo na evropski ravni, ko smo sedaj zagotovili novi politični skupini 43 novih zaposlenih, tudi sredstva, ki jih potrebujejo za boljše delo na evropski ravni in za demokracijo na evropski ravni. To je za nas pomembno in sedaj bomo imeli tudi generalnega direktorja pri tej novi politični skupini v kategoriji AD14. To pomeni, da se demokracija razvija naprej v Evropi. In smo vsi delovali v enakem duhu, vse politične skupine v Evropskem parlamentu. Drugič, Evropsko sodišče. Tukaj smo imeli težavo, da bi naj imeli več sodnikov in tukaj še ni pravne podlage. In če ni pravne podlage, potem je to odboru vedno bil razlog, da smo najprej počakali, preden so pristojni odbori ustvarili pravno podlago. Zato bi bilo možno, da to popravimo potem s popravkom proračuna. In to pomeni, da torej ne želimo delovati preden opravi delo pristojni odbor. Enako velja za službo za zunanje delovanje. AFET se je jasno izrazil, kar se tiče delegacije v Iran in mislim, da je še prav posebno zaradi kriznih razmer v Jemnu in z IAEA e pomembno, da smo navzoči na terenu samem. Sooblikovati moramo odločitve, ki smo jih sprejeli, da se bodo tudi ustrezno izvajale. Žal, tukaj nismo dosegli soglasja, vendar pa mislim, da je ključno pomembno, da Evropska unija je nazočena v terenu samem, da pomaga, da to, kar smo izpogajali, tudi izvedemo in zato ELS podpira AFET na tem področju, da bi torej to delegacijo takoj poslali tja, kaj ti pomembno je, da razrešujemo te krizne razmere. In tukaj mora Evropska unija objaviti svoj vpliv in zato bomo tukaj proti prelogu spremembe poročevalca. In za konec, zdi se mi, da je komisija dobro sodelovala z nami. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so tako dobro sodelovali z nami. Pripričan sem, da bomo dobro glasovali. Hvala lepa. Merci. Y a-t-il d'autres Hvala lepa. Še kdo drug želi besedo? Ne. Vredi bomo šli kar na glasovanje. Najprej, torej, strategija, splošna strategija pročevalca. tukaj gre za to, da bomo še enkrat torej oblikovali ta predlog proračuna. Kdo je za? Merci, Hvala, roke dal. Kdo je proti? Vzdržani? Nihče. Torej, konec glasovanja. Um, razdelek 2, Evropski svet oziroma svet v svežnju glasujemo. Torej, sloga spomenem. Katerimo, kdo je za te predloge spomenem? Kdo je proti? Kdo je ustršan? Ti predloge spomenem so zavrneni. Sedaj pa predržki, torej prvnoščunska vrstica 2000 torej predlog sem bil zeleni. Um, zeleni 779 in buč 4512, kdo je za, kdo je proti, vzdržani. Zavrnjenje predlog sprememb. Četrti razdelek sodišče. Sedaj pa glasujemo o svežnu. Torej, um, budžet 2200, 2202, 203 in 205. To je za. To je proti. Vzdržani. Ta svežen je potrjen. Sedaj pa rezerve. Vrstica 1000, gospa Gresle 4311. Kdo je za? Gospa Gresle za. Kdo je proti? vzdržani, zavrnen. Potem budžet 4312, eh, kdo je za, kdo je proti. Bomo preverili. Glasujemo. Skrtajte ve. Glasujemo. Skrtaj klub konec glasovanja. Torej 17 uh, eh, proti 15 za, potrjen, sprejet. Sedaj pa budžet 4315, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnen. predlog pročevalca za šesti razdelek ESC. Vrstica S6, S1, budžet 2401 eh, in potem še 1220, eh, budžet 2402. Kdo je za? Uspešno glasova. Kdo je proti? Vzdržani. Potrjeno sedaj pa ločeno glasovanje. Uh, vrstica 1400, EFDD 7987. To je ločeno glasovanje. Ampak torej bomo glasovali v svežnju. Vse te 7988, 89, 9, 9, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeni. Sedaj pa druga pripombe. Vrstica 1004, budžet 4605. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Zavrnjen. Sedaj pa predlog odločevalca za sedmi razdelek. Tudi to bomo poslali uspešno, torej da 1500, 1508, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 509, 510 in 500. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto, vse sprejeto. Sedaj pa še uh, ločno glasovanje skupaj, torej uspešno. EFDD 7996, 7995. Potem še naprej 8250, 51, 52, 53, 54 in 55. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeni. Sedaj pa pripombe vrstica 1000, uh, eh, budžet 4490. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeni? Sedaj pa predlogi pročevalca za razdelek 10, Evropska služba za zvonanje delovanje. Tukaj imamo cel niz predlogov sprememb, torej budžet 2803, 801, 803, 803, potem še ustni predlog počevalca. Torej cel niz takšnih ustnih predlogov, 2803, in glasujemo osvežno. Glasujemo, kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, zavrnjeni. Sedaj pa predlog spremembe. Eh, tukaj bomo ponovno glasovali v svežnju. Torej, o tem lahko glasujemo, kaj ti predlogi pračevalca niso bili sprejeti. Torej, AFET 5.19, 5.22, 2.3, 2.4, Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeti? Sedaj pa predlogi sprememb IFDD torej tudi to lahko glasujemo v svežno, 8, 2, oziroma predlogu sprememb eh, AFETA so bili sprejeti in to je potem tukaj brezpredmetno, torej to spodaj od IFDD. In gremo naprej, še na ločna glasovanja. Tukaj bomo imeli vsaj dva svežna. Kot prvo, 8257585960, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, ti predlogi svojim so sprejeti oziroma so zavrnjeni, se upravlja predsednik, se pričujem, zavrnjeni potem pa AFET 50, 20 in 20, uh, 21. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeta? Potem ECR 8, 2, 10 v vrstici 2200. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnen. Sedaj pa imamo še tri predloge sprememb, kjer bomo glasovali uh, skupaj. Torej, budžet 282 z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Kdo je za 282? Proti? Vzdržani? Zavrnjeni? sedaj razdelek ena. Budget uh, eh, preračun parlamenta. Najprej prvi podsvežen. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, ta prvi podvežen je sprejet. Drugi podvežen. Glasujemo, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa drugi predloge sprememb. Torej imamo ločena glasovanja sedaj. Gospod poročevalec, želim se, da ja, se počujem, ampak prva dva svežna smo sprejeli, kar pomeni, da smo potrdili vse kompromise, kar pomeni, da to lahko glasujemo v svežno. Zdaj, ker je to zavrneno. torej nihče ne nasprotuje takšnemu načinu glasovanja, se strinjamo. V redu. V redu, imate tukaj ta seznam. Uh, nima smisla, da to berem. In glasujemo. Kdo je za? Torej, eh, tukaj, kjer imamo ločena glasovanja. Hvala. Kdo je proti? vzdržani. Ti predlogi spremem so zavrnjeni. Sedaj pa rezerve. Bač 4.3.20, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeni.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 prvi pad sveže. Glasujemo. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Ta podsvežen je sprejet. Drugi podsvežen. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa ločno glasovanje. FDD 7936 eh, Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Uh, naslednji je FDD, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnen. Ok, se pravi, naslednji, ehm, 79, kdo je za, kdo je proti, zavrnen. Um, budget pa je umaknjen, smo končali. Je pa globalno to? Ja. Il faut espérer que la conciliation. Torej, pravni postopek, upam, da bo potekal enako razumno in enako mirno. In tako potem lahko merimo dodano vrednost našega dela. In lahko ponovno o tem govorimo. Torej, bomo začeli z drugim vprašanjem. No, ampak vrčevarec bi morda še predtem eh, povedal, kako zadovoljen je. Gospod Fernandez, prosim, želite besedo? Presidente, eu quero-me congratular com a forma como decorreu todo este processo. Hvala lepa. Napovem, da sem zelo vesel da je ta postopek tako lepo potekal in rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci, hvala lepa vsem koordinatorjem političnih skupin, hvala lepa sekretarjatu in hvala lepa tudi vsem, eh, ki so pomagali, svetovali. Hvala lepa tudi vam, gospod predsednik. In hvala lepa, gospod predsednik, res, kaj ti pri tem predlogu smo uspeli uh, zadostiti vsem pričakovanjem izpolnili smo pričakovanja vseh, mislim, ampak smo tudi ustrezno varčevali. Torej, eh, prav zato imamo proračun, ki je v skladu z vsemi izzivi pred nami in tako se lahko res lotimo teh izzivov. Marsikaj se da je pojavljalo na novo, naprimer ehm, begunci so nov izziv. Še tako na začetku smo videli, da je to velika prednostna naloga, 1,2 ehm, milijardi. Eh, dodatka iz predloga komisije eh, kaže, da je nujno se odzvati čim prej. Potem zaposlovanje enako je tudi eh, zelo pomemben izziv, na katerega ne moramo pozabiti in ravno krepitev tega programa je zelo pomemben, potem zaposlenost za mlade je prav tako zelo pomembna, enako pa smo tudi sprejeli zaveze v okviru večletnega finančnega okvira. Te zaveze so tudi zelo jasne in krepitev proračuna za obzor 2020 in pa za druge podobne finančne mehanizme so zaveze, ki smo sprejeli že v preteklosti in to se da še enkrat potrebujemo. Tukaj vam potem še eh, mlečno krizo, 500 eh, milijonov dodatnih eh, evrov za pomoč kmetom in to je tudi pomemben ukrep, ki smo ga vključili v naš predlog. Seveda bo se da treba gotoviti kaj bo storil svet, ali bo svet dejansko te predloge spravil v prakso, ali bo se držal svojih zavez. Kaj ti stvari v tem, da ne moremo sedaj prejudicirati, kaj se bo zgodilo. Treba je vedno izvajati solidarnost. To vidimo naprimer pri načrtu za plačila. Eh, vedno smo se zauzemali za takšna plačila, ki so zadosti ambiciozna in bomo videli, kaj bo sedaj storil svet upam, da bomo dosegli dober kompromis in upam, da um, bodo soglase, tako kot mi, dosegli tudi v svetu. Potrebujemo splošno soglase, kajti Evropska unija se mora hitro odzvati na nove nepričakovane izzive, kajti situacija je zelo izredna. Vemo, kaj se trenutno dogaja na številnih področjih in zato moramo biti kar se da fleksibilni. Moramo porobiti vse instrumente za čim večjo fleksibilnost v našem proračunu, tako da se lahko lotimo teh eh, izrednih razmer. Uh, in potrebujemo dodatne um, vrstice, dodatna sredstva za določena področja, kajti to pričakujejo tudi naši državljani. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. To bo ponovno velika spodbuda za vse nas. Um, upamo, da bo spravni postopek čim boljši. Upam, da bodo tudi uh, ministri prišli v čim večjem številu in da bomo opravili ta dialog um, tudi med. Um, vsemi torej, um, predstavniki v svetu in pa predstavniki Evropskega parlamenta. V naslednjih eh, mesecih upam, da bodo ministri prišli sem, um, ko se pripravlja midterm review, torej mestni pregled. Um, to se lahko pravi samo skupaj z ministri, brez njih ne bo šlo. Seveda, um, komisija je tudi zelo pomembna, ja, ampak nujno je, da imamo ta um, neposredni stik med obema um, računskima uh, vejama. Uh, Kaj ti, če ne bo šlo tako, potem bomo morda na koncu razočarani. Tukaj, med nami, gre vse v redu, tukaj v parlamentu, z lahkoto glasujemo, sploh ko gre naprimer za izdatke. Tukaj gre. Ko pa pride potem do spravnega postopka in pa do triologa, kaj ti spravni postopek o, eh, morda ni bil uspešen v pravočasnem roku, pa se potem stvari zapletajo. In spomnim se svojih prvih izkušenj, pred enim letom sem bil predsednik in vemo, kaj se je zgodilo gospa Gardija Zabal je takrat um, z, velikim, um, z veliko odločnostjo um, delovala. Ampak na koncu nismo um, dobili prav veliko iz vsega tega. In ni ravno enostavno biti član tega odbora za proračun. Včasih uh, si zelo zadovoljen, naprimer tukaj že vidimo, da smo včasih lahko zelo zadovoljni, ampak potem pa se včasih stvari zapletejo. Moramo se tudi nabrati nekaj moči za prihodnost. Gospod Zapre, imate še kakšen komentar? Ja, zelo na kratko, gospod eh, predsednik, eh, se pridružujem temu, kar ste povedali. Torej, vsi upamo, upamo, da bodo ministri prišli um, na spravni postopek v čim večjem številu. Um, ne želim vas razočarati, ampak morda, morda vsa vaša visoka prečakovanja ne bodo čisto celoti izpolnjena. Potem se tukaj tudi uh, pridružujem kolegu Fernandesu glede prednostnih nalog iz tega proračuna mislim, da smo odlično delali na teh področjih. Bi pa še dejal, da se nečesa nekoliko bojim. In sicer glede našega odbora. Finančne perspektive so okvir, ki je že tako zelo zavezujoč za odbor za proračun in za parlament na splošno. Če bomo sedaj storili še več in če bomo morali še izbirati med drugimi stvarmi, eh, lahko se vrnemo na prvotni eh, predlog komisije ali pa da naprimer, uh, eh, samo potrdimo um, predloge pristovnega odbora v parlamentu, če bomo samo potrjevali te stvari, potem ne bomo imeli nobenih poblastil, nobene moči več v tem odboru za proračun. Tukaj moramo prevzeti svojo politično odgovornost, sedaj in v prihodnosti. Ne moremo samo um, štampljati za drugimi, torej um, naprimer predloga komisije ali pa predlogov pristovnih odborov uh, v Evropskem parlamentu. Torej tisti, ki so vsebinsko pristovne za določene točke. In včasih mislim, da bomo šli po tej logiki, kot vidim danes tudi pri glasovanju in to, tega mi je res zelo žal. No, kot predsednik pa tudi osebno bi dejal tole. Se pridružujem tem pripombam Hosea Manuela in Žerarja. Ampak, gledajte, ne smemo um, biti preveč samozadovoljni, um, moramo biti bolj aktivni, um, tako napram drugim skupinam, odborom, kot tudi svetu. Torej, mislim, da ne bomo nikomu naredili usluge, če bomo preveč popuščali drugim. Včasih moramo tudi uh, biti bolj rigorozni, torej držati skupaj, ker ti nas so izvolili in mi moramo tudi biti odgovorni pred našimi državljani. Zato moramo biti um, zmožni razložiti državljanom, kaj tukaj počnemo. Torej, to tukaj eh, počnemo zato, da koristimo interesom državljanom. In ne moremo kar reči, ja, tako pa če, tako pa če. Ne, ne, to ne bo šlo, tako pač ne bo šlo naprej. Tega ne moremo reči. Odbor za proračun ne, ne more biti neka dvorana, kjer bomo samo um, potrdili notarski akt, torej samo um, ehm, štampljali za drugimi. Ne, to ne. Torej, bomo videli, kako bo šlo sedaj v prihodnosti. Um, bo zelo zanimivo. Sedaj pa gremo na peto točko. Oziroma, gospod Rubik, želiš besedo, prosim. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da ste to dobro strnili tudi pri tem trialogu. V spravnem postopku moramo paziti na to, da bo navzoč finančni minister države predsedujoče. Dobro bi bilo, če bi napisali dopis da bomo pazili na to, da bo pri vseh pogajanjih navzoč in da tudi sporočimo, da če slučajno ne bo mogel priti, da prosimo, da se potem spremeni ta termin, da premaknemo to na drug dan. Predsedujoči mora biti vedno navzoč. In imeti moramo vsaj predsedujočega države. E, U, če ne bo imel časa, potem tudi mi ne bomo imeli časa. In to je edini način, kako se lahko lotimo pogajan. Druga možnost pa je, da moramo seveda paziti tudi na to, da bodo pogajanja se odvijala, če se bo le dalo tukaj v parlamentu. Prosim administracijo, da stori vse v sodelovanju s predsedstvom, da bi nas predsedstvo podprlo, da bi torej pogajanja potekala tukaj v parlamentu, v pravem okviru in bi svetu lahko pokazali naše gostoljubje. Pomembno je ustvariti dobro ozračje med obema institucijama. In če se bo to odvijalo tukaj, v Evropskem parlamentu, bomo mi tisti, ki bodo vodili postopke, bomo mi masters of procedure in bomo lahko torej sooblikovali celoten postopek mi bomo rekli, kako bo vse skupaj potekalo in kako bo izgledalo. Torej, prosim, da kot predsednik poskrbite za to. Ti formalni pogoji so utemeljeni in paziti moramo na to, da bo Evropski parlament pokazal, da smo resni pogajalski partner in da bomo dali na voljo naše kapacitete. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. Ja, um, vem, kaj želite in se strinjam z vami, gospod Rubik, v celoti. Lahko rečemo tole, da od 1. julija, odkar je Luksemburg prevzel predsedovanje v svetu, je bil luksemburški minister za finance zelo pozoren pri tej temi in je marsikaj naredil. Uh, imeli smo več sestankov na trialogu, tudi on je bil tam in njegove besede so bile predvsej obetavne upam, da bo to potem prišlo tudi v prakso. Na vsak način ga bom spomnil na te zaveze. In potem, kot veste, um, tudi pošljemo uh, asistente, da um, tudi sodelujo na teh uh, pogajanjih, uh, tudi to morda je možnost. Če se bo izkazalo, da svet ne bo ustrezno zastopan, da bo ta zastopanost pod pričakovanji, bo šlo tako. No, torej upam, da um, sedaj se stranci ne bodo užaljeni, ampak tudi to je možno. Sedaj pa je gejer. Tukaj gre za uporabo sredstva za Evropski sklad za prilagoditev globalizacije. Oziroma, gospod Taro, želiš besedo? No? je zelo na kratko. Ne moramo tja poslati asistentov, kajti nismo jim povečali plače. Zato je, mislim, da bolje, da uporabimo tisto slavno francosko tradicijo praznega stola. Moi, je veux témoigner de leur dévouement et de leur sens. Yeah, ja, torej splošnem interesu. Mislim, da, je, da se da v teh računskih državah um, ne moramo pocenevati trenutne situacije javnih financ. Nihče več ne želi besede ali kako glede tega glasovanja, torej glede računa za 2016 in sedaj imamo pred seboj še več dosjejev. Tukaj gre za sredstva za Eh, sklad za prilagoditev globalizacije. Torej, Jans Ger, peta točka. Želi besedo? Ja, ne. Ne, ni pripomp. V redu, ker ste to že predstavili na prejšnjem zasedanju. V redu, sedaj imamo predlog, predloge sprememb. Tri. Predlog sprememb je tri. Lahko glasujemo v svežnju glede vseh teh predlogov sprememb, torej odbor za zaposlovanje, gospa Nirjada ima tukaj um, dva predloga. Torej odbor za zaposlovanje uh, 2, 4, 6, 7, 3 do 9, torej v svežno glasujemo od 3 do 9, prosim glasujemo. To je da. Proti. Vzdržanje prijeti. Sedaj, gospod Nirjada, telo sem ve dve. Ja. Dve proti. Vzdržani, zavrano. Telo sem ve ena, Nirjada, ve za. Proti. Vzdržani, zavrano. In še o celotnem besedilu. Poimensko glasujemo glasujemo. Imate težave? Vrede bomo dodali še vaš glas. Konec glasovanja. Trindvajset za, šest proti. 7 proti, 7 proti in 4 vzdržani. Torej sprejeto. Zdaj enako še vedno ta predlog uh, sklada za pregoditev globalizaciji. IGF e Ford Genk plačilo Rubik. Želite besedo, gospod Rubik? Ja, prosim. Ja, čisto na kratko. Rad bi prosil Evropsko komisijo, da pri EGF pazi še prav posebno na to, da bomo sedaj z migranti in azilanti imeli nove izzive pred nami v Evropi. Morda bi morali razmisliti, da bi z globalizacijskim skladom temu namenili tudi novo težišče. Zato glasovanje to ni pomembno, vendar pa mislim, da se moramo tega lotiti na splošno, da bi torej pričakovali predloge strani komisije. Hvala lepa. Torej, glede migracije, lahko rečemo, da je to zelo povezano z globalizacijo in bomo videli, kakšni so ti izzivi pred nami. v različnih državah se spremljati migrante, potem lahko ti migranti delajo uh, več ali manj časa po različnih državah in vse to moramo bolj uskladiti na evropski ravni. Zdaj pa torej glasujemo. Uh, Številka štiri. Kdo je za? Ki je kontr? Proti. Vzdržani. Predlog je sprejet. Predlog 5 je pokrit tudi s tem, ki smo ga ravno kar glasovali, tako da predlog šest, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sedem, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog osem, za? Proti? vzdržani. Sprejet. Predlog 9 za. Proti. Vidim, da jih veliko ne sodeluje pri glasovanju. Bomo preverili poimensko predlog spremembe številka 9. Glasujte, prosim. Predlog spremembe 9. Glasujemo poimensko. imensko. Gre za predlog gospoda Hendla. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 27 za 4 je proti. Se upravičujem, ampak res nisem videl šte 27 rok v zraku. 10, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 11. Za proti. Vzdržani sprejet. Predlog 12 za. Bom prepovedal iPade. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 13 za. Proti. bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Skrtaj klub. Konec glasovanja. Zavrnjen 18 proti 13 za eno zdržan glas. Predlog 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 3. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. gospod Tajklov. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto s 26 glasovi za, 6 proti in enim vzdržanim, oziroma 7 glasovi proti, 26 za. Nous en venons toujours sur le fonds d'ajustement à la globalisation. Še vedno smo pri skladu za prilagajanje globalizaciji, zadeva Alitalija sporočilo Vana. Kakšen komentar morda, gospa? Ne. Potem pa kar naprej. Predlog 3, Ashford, kdo je za? Proti. Deluje tolmačenje? Dobro, še enkrat, kdo je za predlog številka 3? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 4 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 5 za? Proti? bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Torej, gospod, vi ste za ali proti? Za. 19 glasov za, 11 proti, 4 vzdržani. Sprejet predlog 5. Smo pri predlogu 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 7. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 8. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11, kdo je za, proti, vzdržani, 12 za, proti dvigujete roke. Tako, ne vem, ste za, proti, vzdržani, nekateri spoh ne dvigujete rok. Kdo je za? Predlog 12. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 1. Kdo je za? Proti proti, zdržani, zavrnjen. Še celotno besedilo glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Je skrutaj klu. Konec glasovanja. 26 za, 6 proti, 1 vzdržan glas. Se upravičujem, rada bi samo povedala par stvari glede tega doseja. V mojem doseju ni določenih predlogov sprememb, samo besedilo je na voljo, predlogov sprememb pa ni. Sama sem glasovala o predlogih sprememb, ki jih sploh nisem poznala. Zelo dobro bi bilo, če bi imeli predloge sprememb v svojih dosejih. To je vse, hvala. Ja, ampak že od včeraj popovdne glasujemo zgolj o predlogih sprememb, katerih vsebine ne poznamo. Mislim, da bi morali poslati celoten dosje za predloge sprememb. Vse je bilo poslano po elektronski pošti. Gremo na evropski semester. Kar nekaj predlogov sprememb je. Poročevalec nima kaj dodati k temu, kar je že povedal na zadnji seji odbora stavek 1, predlog 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 8. Za? Proti? Vzdržani. Predlog je zavrnjen. Predlog 9. Kdo je za? Proti? vzdržani. Predlog je sprejet. Predlog 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog je zavrnjen. Predlog 11. Za? Proti? Predlog. Ja, pozabil sem, kdo se vzdrži glasovanja. Predlog je zavrnjen. Odstavek 2, predlog 12 za, proti, vzdržani. Predlog je zavrnjen. Predlog 13, kdo je za, proti, vzdržani. Predlog je sprejet. Predlog 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 3a, predlog 16. Kdo je za? Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog številka 16. Le scrutin est clos. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Gospod Kolmel ste za, se pravi 19 za, 13 proti 2 zažana glasova. Predlog 17, odstavek 4, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 18, še vedno s predstavko 4, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 4a, nov, predlog 19, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 21. Za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 21. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 22 glasov proti, 11 za, 2 vzdržana. Vse sem rekel, 22 proti. Predlog 22, kdo je za? Predlog 22 proti vzdržani. Sprejet. Predlog 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 25 za, predlog 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 6, pred, oziroma stavek 6, predlog 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 28 za, proti. Želite, da preverimo predlog 27, glasujemo poemensko. Predlog 27, poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 17 proti, 12 za, 3 vzdržani. Predlog 28 za. proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe 28. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 18 glasov za, 16 proti. Predlog 29. Kdo je za? Proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 18 za, 14 proti, eno zdržan glas. Predlog 13. Kdo je za? Joj, se upravičujem. Predlog 30. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog 31, odstavek 6b nov. Kdo je za? proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Smo pri predlogu spremembe 31. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 22 glasov proti, 11 za predlog 32. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 33. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 34. Za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je zavrnjen. Bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnja 24 proti 8 za. Predlog 35. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uvodne izjave, predlog 1, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 3, kdo je za, proti, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 19 proti 13 za, 2 vzdržana glasova. Predlog 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uvodna izjava CA, predlog 6, kdo je za, proti. bomo preverili z poimenskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Smo pri predlogu spremembe številka 6. Konec glasovanja. Sprejeto 21 za 12 proti Še o celotnem besedilu glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, 13 proti. prehajamo na poročilo 8a. Popravljen predlog proračuna številka 6 za leto 2015, poročilo gospe Garja Zabal. Ima kakršnokoli pripombo, gospa, preden se lotimo glasovanja, kot kaže ne. Mislim, da bi morali glasovati poimensko. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. 31 glasov za, 2 proti, 1 zdržan glas. Gospa Holmajer dobi besedo. Mm, še nekaj je prej, prenosi, do katerih bo prišlo zaradi prej sprejetih odločitev. Gospa Gardja Zabal, nikakšnih konkretnih predlogov. Gre za prenose sredstev, do katerih bo prišlo zaradi predhodnih glasovanj o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Le scrutin est clos. Konec glasovanja. Popravljen predlog proračuna 6 je sprejet. 25 glasov za, 6 proti, 1 vzdržan glas. Sedaj pa prehajamo za leto 2015 na ostale razdelke. Gospa Holmajer dobi besedo. Finec. Hvala lepa, gospod predsednik. Malo imam zapovedati danes. Gre za prerasporeditev pri varuhu človekovih pravic. Vprašanje za nas pa je, prošnja na nas, da bi proračunsko vrstico prevod opremili z minus 44 tisoč in minus 31 tisoč za delo z javnostmi. Torej vse skupaj minus 75 tisoč. Varuh Varohina človekovih pravic si želi, da bi internetne storitve lahko razvijali še naprej oziroma jih kupovali in želi si, da bi 30 tisoč namenili tudi za novačenje osebja. Need for additional means to develop IT and language training, torej za IKT opremo in za uh, osebe, da bo izpopolnjevala svoje jezikovne zmogljivosti, potem pa tudi potovanja in stroški za kandidate na intervjuje, ki so povabljeni na razgovore, če imajo torej kakšen, kakšno prosto delovno mesto. Tisoč evrov, da bi varuhina lahko izboljšala svoje jezikovne sposobnosti. Temu seveda ne bomo ostali temu seveda ne bomo nasprotovali, tako da predlagam, da to podpremo. Ti ombud frau, musimo se spomniti. Nihče ne ogovarja. Nihče ne ogovarja, tako da ni treba soglasovati. tem smo izčrpali dnevni red. Naslednji sestanek bo potekal jutri ob 11. Pride gospa Georgijeva. Sestanek 7. oktobra bo s tem odpovedan, ker nima smisla, da ga imamo. Naslednja seja bo potekala v Bruslju 12. in 13. oktobra. Želi še kdo besedo? podrazno morda nihče. Oui. Bah, il est clair que ce qui était prévu cet après-midi. Ja, danes popovdne in jutri dopovdne smo odpovedali sestanek. Mislim, da nihče ne ugovarja. Jaz tudi ne. Dobro, potem pa zaključujemo sejo. Desetminutni odmor potem čakamo koordinatorje, mi nadaljujemo ob enajstih. Koordinatorji vidimo se ob enajstih. Evo, ja. Eh, Tebe, dinos.